Hvala, da ste na to opozorili. Ne buno pa bomo to preverili. Skupina ELS, skupina ALDE in skupina GUE NGL so mi posredovali določene informacije in sicer imenovanje v odbore ter delegacije Evropskega parlamenta seznam bo vključen v zapisnik te seje, če nima nihče pripomb in pripomb ne bo do takrat, ko bo zapisnik sprejet, potem bodo tudi ta imenovanja sprejeta. Podpis aktov v